te sitzung ist wieder aufgenommen. Seja je znova odprta, gospe in gospodje. Obvestili so me, da je prišlo do dogodka med eh, oddajo glasov. Nekdo od poslancev ni želel pokazati dokumenta za identifikacijo in je glasovalni listek odvrgel ob glasovalni skrinjici tisti, ki štejejo glasove, so se odločili, da glasova, da glasu ne upoštevajo. Lepo prosim, da imate vsi poslanci s seboj osebne dokumente, ko oddajate glasove. Dobro, zdaj pa tretji krok volitev, rezultati. 719 oddanih glasov, 29 neveljavnih, veljavni glasovi 690 absolutna večina je 346 glasov. Forenca 45, gospa Lambert 53, gospod Pitela 199 glasov, gospod Rebega 44, gospa Stevens 58 glasov, gospod Tajani 291 glasov. Noben kandidat ni dobil absolutne večine glasov, zato bomo imeli četrti krok volitev. V skladu z členom 16, prvim odstavkom poslovnika, v četrtem krogu kandidirata samo tista dva kandidata, ki sta imela največ glasov v tretjem krogu. To sta po abecednem vrstnem redu gospod Pitela in gospod Tajani. Zdaj prekinjam zasedanje do osmih. Ob osmih bomo imeli torej četrti krok volitev. Hvala.